Sedaj pa še zadnja točka - Irak, ugrabitve žensk in slabo ravnanje z njimi. Prosim vas, da se držite časovnih omejitev, ker časa res ni več veliko. Prekinili vas bomo, če boste šli prek omejenega časa. Na seznamu imamo več kot 18 govornikov, časa pa res ni veliko. Besedo dobi gospod Campbell Bannerman za eno minuto. You, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kot predsednik delegacije za odnose z Irakom pozdravljam vzpostavitev nove eh, enotne vlade v Iraku. Naša delegacija popolnoma podpira to vlado, ki si prizadeva za bolj pošteno, vključujočo družbo, družbo, ki spoštuje in ščiti pravice žensk obsojamo barbarske, barbarsko ubijanje, spolno nasilje in mučenje eh, islamske države v Iraku. To je primer vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu. To nasilje nad ženskami in deklicami, nasilje, ki ga izvaja islamska država, je nehumano. Gre tudi za napad na etnične in verske manjšine, kurde. Eh, kristijane, jezide in turkmence. Prisilne poroke, prisilne, prisilno sprejemanje veroizpovedi in nasilje je dokaz vsega tega. Dejali smo eno minuto, pravi gospod predsedujoči. In govornik je prekinjen. Gospod Kastalo za eno minuto. Najlepša hvala. ISIS je ustvaril model sistematskega kršenja človekovih pravic in to je del njihovega perverznega projekta. Njihove žrtve so del njihovega programa, na to so ponosni in ženske plačujejo visoko ceno za to. Dva nekdanja. Uh, kandidata za vlado v Masurju, prav tako plačujeta visoko ceno za to. So neusmiljeni tudi do otrok. Kaj pomeni za vas, če ste kot 12-letna deklica posiljeni? Uporabljajo tudi kemična, biološka eh, orožja, ampak posiljevanje je cenejše, uniči tako telo, kot tudi človekovo dušo če ne sankcioniramo tistih, ki podpirajo in uh, financirajo ljudi, ki izvajajo posilstva, potem smo tudi mi krivi. Besede niso dovolj. Pentru. Najlepša hvala, gospod Alan Smith. Točno eno minuto, prosim. Hvala, gospod predsedujoči. V minuti, ki jo imam na voljo, bom poskušal opisati to grozno situacijo v Iraku. Treba je upoštevati dejstvo, da je bilo posredovanje v Iraku katastrofalna odločitev eh, politikov in tisti, ki so bili za to posredovanje, bi se morali upravičiti. Ženske trpijo, moški trpijo in otroci trpijo. V tej resoluciji moramo povdariti eh, razmere za ženske. Imamo naprimer 12. odstave, ki govori o eh, skupnosti LGBTI. Eh, Na to imamo odstavek, ki povdarja resolucijo Varnostnega sveta OZN o miru in varnosti. Imamo tudi nekaj idej, kako izboljšati razmere za ženske v Iraku. Imamo pa zgodovinsko odgovornost do vseh žensk, moških in otrok, da izboljšamo njihovo življenje. Najlepša hvala. Gospod Weidenholzer. Sekunde. Za minuto in pol. Äh, wenn man vom nordirak hört von den tausenden frauen und kindern die in lagern festgehalten werden dann In počutim se, kot da smo v srednjem veku, kot da ne bi imeli nobenega mednarodnega vojnega prava. Zaslepljeni skrajneži uničujejo vse kar je človeštvo doseglo na področju civiliziranega napredka. Na tisoče žensk je tam zaprtih, vzeto jim je osebno dostojanstvo, ponižane so, spolno zlorabljene, številne postanejo žrtve prisilnih porok in kot sužnje se jih predaja naprej tega ne smemo več sprejemati, tem ljudem moramo nujno pomagati in zato smo predlagali to resolucijo, saj se želimo, da bi mednarodna skupnost se bolj zauzela za to, da bi končno ravnali to barbarsko ravnanje. Hvala, gospod Depre. Gospod predsedujoči, kolegi in kolegice, v dveh dneh smo obravnavali najhujše katastrofe v eh, našem svetu. Doktor Mukwebe, Mukwege nam je naprimer včeraj povedal vse, kar se dogaja v Kongu eh, obogim ženskam. Danes govorimo o Iraku in o še eni nespremljivi situaciji. Zasužnjevanje, posiljevanje, nasilje proti ženskam, nad ženskami in eh, otroki je nespremljivo takšne grozote moramo v naši resoluciji obsoditi. Od komisije in držav članic zahtevamo specifične ukrepe, s katerimi bi morali izboljšati situacijo za ženske in otroke v Iraku. Iraške, iraško vlado prosimo, da zagotovi, da lahko mednarodno sodišče preganja zločince. Govornik je prekinjen, gospod Koso Permoj, za eno minuto. Gre za vrsto groznih dejanj, mučenja. Vidimo, kaj počne ISIS v Iraku in Siriji. Leta 2004, ko je koalicija oblikovala civilni kodeks o statusu družine, je tistim z vlastno veroizpovedjo dala več pravic, kot eh, jih ima kdorkoli na Bližnjem vzhodu. Vodje določenih skupin so želeli verske zakone. Obsoditi moramo vse, ki so odgovorni, ne zgolj ISIS in iraško vlado, vojaške eh, skupnosti, vse tiste, ki so si prizadevali za diskriminatorno zakonodajo, ki napada ženske in eh, skupino LGBT. Mi se bomo vzdržali, gospod predsedujoči. Hvala, gospod Tune Kelam, za eno minuto. Doktor Mukvege je včeraj dejal, da so telesa žensk postale, postala eh, bojišče Enako velja za Irak, kjer je prišlo do katastrofalne humanitarne krize, na stotine tisoče ljudi je razseljenih. Ocene kažejo, da je oktobra od 5 do 7 tisoč žensk eh, bilo zadržanih v posebnih centrih, kjer služijo kot spolne sužnje. Zagotoviti moramo, da se temeljne pravice, varnost, in eh, druge svoboščine teh žensk spoštujejo. Pomagati moramo traumatiziranim ženskam, še posebej jezickim ženskam. Nuditi moramo medicinsko in psihološko pomoč. Ne na zadnje, pobuda mednarodne skupnosti in ZDA je dobra. Govornik je prekinjen. Gospod Sean Kelly. Najlepša hvala. ta resolucija je polna grozoti in žalostno je, da imamo v 21. stoletju takšne primere spolnih napadov, spolnega suženstva, eh, prekupčevanja ženskami. Ženske in deklice prodajajo na trgih, eh, imajo oznake s cenami in jih na ta način prodajajo. Ženske so obsojene na smrt in ustreljene v glavo čas je, da poskrbimo za nov red na mednarodni ravni. Ko pride do takšnih kršitev, kot je v tem primeru, je treba narediti vse za to, da rešimo življenje in dostojanstva žensk in deklet. Poskrbeti je treba za razseljene ljudi tekom uh, prihajajoče zime. 57 sekund sem porabil. Lepša hvala, gospod Martin gospod predsedujoči situacija za ženske v iraku je dramatična parlament se mora jasno odzvati gre za kršitve človekovih pravic gre za posiljevanje za eh, prisilne poroke za zasužnjevanje za prodajo trgovino z belim eh, blagom če so deklice mlajše od petnajst let so draže na tisoče eh, jezidskih žensk je izginilo. Osredotočajo se na tiste iz verskih eh, manjšin, ampak to vse skupaj velja za vse ženske. Ženske so vedno prva vojna žrtev. S to resolucijo Evropski parlament jasno obsoja to dogajanje. Te resolucije bomo poslali vsem nacionalnim parlamentom, svetu, Eh, visoki predstavnici in drugim. Dovolite mi nekaj besed v zvezi z razmerami v Evropi. Govornik je prekinjen gospod Črnecki za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Mislim, da ne smemo več govoriti o črtah v pesku, ki jih je islamska država že večkrat prestopila. Govoriti moramo o velikih napakah, ki jih je storila iraška vlada, iraške oblasti in mi na Zahodu. Pasivnost in neukrepanje iračanov je privedlo do trenutnih razmer tako v Iraku kot tudi v Siriji. Oglasiti se moramo, protestirati, to je res, ampak besede niso dovolj. Ukrepati moramo kot Evropska unija. To, kar se dogaja sedaj, se je dogajalo pred nekaj stoletji. To se ne sme dogajati v 21. stoletju. Svet moramo prisiliti v ukrepanje. Najlepša hvala, gospa Sakorafa, za eno minuto. Pažem te. Gospod predsedujoči, preden začnem, morate vedeti, da moram imeti eno minuto in deset sekund, tako kot ostali kolegi in kolegice. To je zame zelo pomembno. Prosim vas, da ne oduzamete tega časa od eh, mojega časa. Ponovno je treba začeti štoparico. Že pet let sem eh, poslanka v tem parlamentu. Pripravili smo tekom tega časa več resolucij, ki obsojejo uh, eh, nasilje, uboje in tako dalje nad ženskami, moškimi in otroki. Rezultati pa seveda niso uh, vedno dobri. Kolegi Irak smo bombardirani, razdelili, uničili in sedaj pričakujemo, da bodo tam spoštovali človekove pravice. To se bo zgodilo zgolj, če opravimo naše dožnosti, če si nalijemo čistega vina in povemo, koliko življenj je eh, vreden baril nafte, koliko življenj so vredne delnice na trgu in tako naprej. Ko bomo odgovorili na ta resna vprašanja, potem bomo lahko zagotovili boljše življenje ljudi eh, v tem delu sveta. Ta seznam vprašanj je zelo dolg in še daljši bo, dokler ne bomo začeli razmišljati na pravi način. Gospod Lohbiler, za eno minuto. Kes? Gospod predsedujoči, včeraj je dr. Mukwege podrobno opisal brutalno spolno nasilje v Kongu. Večkrat je povdaril, da so sistematična posilstva nekaj, kar se razume kot vojno orožje danes se upiramo drugi obliki vojne, ki prav tako stavi na uničanje žensk in deklic. Že septembra smo slišali um, o nasilju nad sirskimi ženskami in deklicami. Te so prisiljene v to, da se poročijo z bojevniki ISIS-a, uh, so posiljene in drugače spolno zlorabljene. Gre za brutalno kampanjo za izbris vsake oblike nearabskih ali nesunitskih um, sledov. Eh, predlagam, da okrepimo boj proti tistim bojevnikom ISIS-a, ki prihajajo iz držav, ki so ratificirale rimski statut. Hvala. Govornica je prekinjena. Gospod Korao, za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Glede na poročilo Amnestija, velja naslednje. Ko je islamska država začela sistematskim etničnim čiščenjem v Iraku, je na stotine, če ne tisoče eh, otrok, žensk in verskih eh, predstavnikov bilo ugrabljenih. Islamska država izvaja mučenje nad temi ljudmi. Izboljšati moramo stanje za ženske in jasno povedati, da je to nespremljivo. Spolno zasluževanje, in ekstremizem sta nespremljiva. Nekateri raje izberejo uh, samomor, kot pa da bi trpeli. Ne vemo, ne vemo, koliko ljudi je bilo pahnjeno v zapor. Poskušajo ubežati onkraj meja Iraka. Prihaja do resnih kršitev človekovih pravic, gre za zločine proti človeštvu oziroma vojne zločine. Posredovati moramo hitro in učinkovito. Gospod Fero, za eno minuto irak je predmet naše razprave danes je pa odgovornost številnih izmed vas in vaših prijateljev pred eh, petindvajset uh, leti je george bush v imenu nafte sprejel uh, ukrepe zoper to državo na vkljub mnenjem drugih zaradi te ideologije je Irak padel v totalni kaos, na vkljub bogati zgodovini. Sedaj imamo tam totalitarno ideologijo. Številni, ki danes sedijo tukaj med nami, so sodelovali pri škandalozni operaciji leta 2003, ki jo je vodil eh, mlajši Bush. Sedaj imamo islamsko državo v Iraku in Siriji zaradi ameriške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 Priča smo vse bolj agresivnim napadom tako imenovane države ISIS, posilstva, spolne zrlave in tako naprej. In vse skupaj spremlja še huda humanitarna kriza. Z ženskami in z dekleti ravnajo kot z nekakšno dobrino, prisiljene so se priženiti v islamsko državo. Vse to je zelo zaskrbljujoče. Kritizirati moramo takšno ravnanje in se boriti proti vsakršnim oblikam takšnih grozovitih eh, zločinov. Kot je povedal dr. Mukwege, je posilstvo grozno orožje, ki je uporabljeno za to, da se uniči človeško dostojanstvo. Kaznovati moramo odgovorne, pozivamo iraške oblasti, naj spoštujejo mednarodno kazensko sodišče. Hvala lepa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 strahotnim dogodkom. Potrebujemo programe pomoči za dekleta in ženske, ki so postale žrtve posilstva bojevnikov ISIS-a. Prav tako potrebujemo podpore za tamkajšnje voje, eh, za, za tamkajšnje udove. Um, ehm, temu morajo pomagati tudi nevladne organizacije v Iraku. V Iraku ni minimalne starosti, ki bi jo morala dopolniti ženska, preden se poroči eh, in eh, zato bi morali pozvati iraške oblasti, naj se to spremeni. Gospa Vržja. Ta resolucija teoretično govori o ugrabitvi in slabem ravnanju žensk v Iraku. Ženske so res žrtev slabega ravnanja. Ampak to ni vse. Te teroristične skupine počnejo grozne stvari. Posiljevanje, eh, prisilne poroke, zasužnjevanje in prodaja žensk. In eh, jezitski kristijani so prve žrtve teh zločinov. Manjše kot so ženske, dražje so. Ampak o tem resolucija ne govori veliko. Še enkrat govorimo o splošnih razmerah v Iraku in na to se veselimo posredovanja držav članic, kljub temu, da so te odgovorne za trenutno stanje v državi. Obravnava človekovih pravic v tem hemiciklu je vedno eh, manj razumljiva. Ko berete to resolucijo, vidite, da pozabljamo na marsikaj. Govornica je prekinjena. Gospa moj, Julija, za eno minuto. Prezidente, lo skorso 25. Gospod predsedujoči, 25. novembra smo slavili Mednarodni dan odprave nasilja proti ženskam. Ampak eh, ta dogodek je samo večni poziv. Uh, boju proti nasiljem nad ženskami, ki se dogaja v Iraku. Tam smo vsakodnevno priča spolnemu nasilju, posilstvom, prisilnim porokam, zasužnjevanju žensk. Takšno ravnanje obsojam in pozivam evropske države in pa druge države naj eh, se zauzamejo za spoštovanje osnovnih pravic žensk. Tudi vlada v Iraku bi morala spoštovati mednarodno kazensko sodišče in privesti eh, vojne zločince pred sodišče. Hvala lepa. Kolegi, ki prihajate v dvorano, naprošam vas, da se tiho usedete na svoja mesta, kajti sedaj moramo dati besedo še komisarju Stiljanidisu. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, spoštovani kolegi, vesel sem, da sem lahko danes tukaj v imenu visoke predstavnice podpredsednice Federike Mogherini, da spregovorimo o zelo zaskrbljujočem pojavu. Eh, tudi mene skrbijo vsakodnevna poročila o grozovitostih, ki so usmerjene v ženske, ki jih zagrešijo bojevniki ISIS-a in drugih oboroženih skupin v Iraku. Slišimo poročila o spolnih zlorabah, o prisilnih porokah in spreobrnitvah, o zasnuževanju. Eh, in eh, te grozovitosti so usmerjene v manjšine, etične in pa druge verske manjšine. Evropska komisija je vedno znova obsodila takšna brutalna dejanja. Pozivamo k temu, naj bodo storilci teh grozodejstev poklicani k odgovornosti. Zato podpiramo pisarno oziroma urad Združenih narodov za begunce, ki je sprožil raziskavo kršitev človekovih pravic strani ISIS-a v Iraku in ki je obsodil eh, takšna grozodejstva. Gospod komisar, še enkrat pozivam kolege, naj bodo tiho in naj prisluhnejo komisarju, ki bo zaključil našo razpravo. Gospod komisar, izvolite. Iraška vlada bi morala zagotoviti, da bo omogočena preiskava kršitev človekovih pravic in da bo končana nekaznovanost na obeh stranih. Podariti je treba pomembno spoštovanje pravne države. E, zato pa bo najprej potreben, e, e, potrebna reforma pravosodja in pa širjenje kulture spoštovanja človekovih pravic neodvisno sodstvo lahko poskrbi za enakovrednost vseh državljanov eh, v pravnem smislu in to je nepogrešljiv sestavni del narodne sprave, ki je tukaj nujna. Številni zločini, ki se sedaj dogajajo v Iraku so zločini proti človečnosti in zato iraško vlado pozivamo naj sprejme rimski status ali pa naj vsaj prizna um, jurisdikcijo mednarodnega kazenskega um, sodišča v skladu z rimskim statutom mi lahko nudimo iraški vladi podporo pri reformah pravosodja in eh, pravne države. Evropska unija financira celo vrsto programov, ki so neposredno povezani z eh, zaščito žensk in otrok. Tako poteka tudi projekt strategije za pomoč ženskam in pomoč uh, žrtvam eh, trgovanja z eh, ljudmi in uh, drugih kršitev človekovih pravic. Vse to so prednostne naloge uh, Evropske unije. Več kot dva milijona ljudi je notranje razseljenih in tudi tem moramo pomagati. Človeko ljubna pomoč iz uh, Evropske unije bo ponudila uh, Eh, psihološko eh, pomoč in finančno pomoč žrtvam eh, spolnega nasilja in vseh drugih oblik nasilja. Uh, Naj povem, da bomo skušali iraški vladi pomagati pri tem, da olajša trpljenje ne zad, eh, nedolžnih žrtev in eh, da bomo na ta način skušali prispevati k končanju tega začaranega kroga nasilja. Hvala lepa. Dobili smo sedem pobud za resolucijo. Razpravo je zaključena in sedaj bomo začeli z glasovanjem. Hvala vsem.